politično podporo in lahko bi ga dosegli le, če bi imeli soglasje vseh držav članic. Hvala, s tem zaključujemo eh, razpravo. Glasovanje je jutri, v torek, 8. oktober, ob 12. gremo naprej. Poročilo Maconi. In dajem besedo gospe Armini Maconi. Izvolite. Hvala. Poročilo, o katerem govorimo, se ukvarja s proračunskimi omejitvami za lokalne in regionalne oblasti glede strukturnih skladov EU. Gospodarska in finančna kriza je dejansko naredila pravila še bolj rigidna. Tako je prišlo do rezov vse uprek. Takojšnji učinek je bil ta, da se je pravzaprav omejilo tudi politike, ki ne bi ponovno zagnale rast in razvoj. Posledice so seveda bile še zlasti na kohezijsko politiko. Že po sami naravi namreč kohezijska politika ulaga v to, da bi premustile razlike med posameznimi državami članicami. Lokalne in regionalne oblasti, ki morajo izvajati evropsko agendo, pa so se zdaj znašli pred težavo, kako spoštovati prevzete obveznosti. Če si pogledamo podatke, In razlike med močnimi in šibkimi gospodarstvi vidimo, da se ta razkorak še povečuje. S tremi predlogi naj bi uravnotežili potrebo po javnih naložbah, obenem pa spoštovali stroga finančna pravila. Seveda so potrebna tudi sofinanciranja iz nacionalnih sredstev. Po prvi hipotezi naj bi izključili javne naložbe iz definicije strukturnega def, eh, deficita. Namreč tukaj gre za to, da naj bi dosegli cilje Evropa 2020, gre za ustvarjanje delovnih mest, razvoj. Vendar pa s to situacijo dejansko prihaja do kratkega stika. Po eni strani ne ulagamo, po drugi strani sankcioniramo to, da se sredstva ne porabljajo. Druga hipoteza v poročilu je ta, da izračun obveznosti, ki so povezane z investicijami, je dejansko povezana z davki. Tukaj gre za glasove, ki vplivajo tudi na določitev primankljaja. Tretji predlog pa je ta, da bi v bilanco na začetku programskega obdobja zapisali celoten znesek, pri čemer pa bi nacionalno vsoto prepustili naslednjim proračunom. S tem naj bi lokalnim in regionalnim oblastem omogočili uravnoteženje, kar bi nastalo v naslednjih letih skozi investiranje. To poročilo nagovarja Evropsko komisijo in države članice. Zahteva pa, da se dejansko upošteva vse tisto, kar je tipično za kohezijsko politiko. Večja fleksibilnost se zahteva tudi v mandatu pogajalcev, ki sodelujejo v trialogu. To pomeni, da delamo zelo usklajeno. Prav tako je odbor za regionalni razvoj glasoval skoraj da soglasno. 40 glasov 2, samo 2 vzdržana. Tudi odbor za zaposlovanje oziroma delo je dal pozitivno mnenje. Očitno je, da se je dejansko tukaj odprl razgovor z svetom. Gre za fiskalno politiko Evropske unije in cilj, da ustvarimo inkluzivno Evropo, inteligentno Evropo do leta 2020. Nima smisla, da ta parlament poziva komisijo naj spodbuja zaposlovanje, naj spodbuja razvoj infrastrukture, naj ponovno zažene gospodarstvo, če pa potem ne razrešimo tistih ključnih stvari, ki jih ugotavlja pakt za rast in stabilnost. Zato si v luči vseh teh opažanj želim, da bo parlament lahko s pozitivnim glasom za celotno poročilo pokazal, da je dejaven, so zakonodajalec in da ne bo popustil poskusom manjšine, da bi nacionalističnim interesom dali prednost na račun evropskega razvoja. Uh, Zdaj ima postopek uh, Catch the Eye, gospa Anželili, izvolite. Hvala, gospod predsedajoči. Izvrstno je poročilo kolegice Maconjeve namreč ponuja konkretne predloge za to, da bi zagotovili ustrezno prožnost v odnosu do pakta stabilnosti. Predvsem je tukaj govora o produktivnih javnih naložbah. Kot rečeno, 60 odstotkov teh naložb se izvede na lokalni in regionalni ravni. Potem je iz pakta morda tudi parcialno treba izključiti kvoto, uh, so ulaganja na nacionalni ravni. Govorimo o vitalnih naložbah za zagotavljanje Evrope 2020. Govorimo o podpori konkurenčnosti, razvoju in delovnim mestom. Naj spomnim, pakt je sicer pakt stabilnosti, vendar tudi razvoja. Namreč ne moremo umreti od varčevanja. Hvala. Uh, spoštovani gospod predsedujoči gospa komisarka čestitam kolegici mazzoni za to izvrstno poročilo in strinjam se z njenimi predlogi kohezijska politika je izjemno pomembna v življenju evropske unije in žal vidimo da vidimo v letih 2014 do 2020 na voljo manj sredstev za razvoj. Zato prihaja poročilo o pravem času. Mislim, da je predlog, ki ga imamo pred seboj, slab predlog, zato podpiram kolegico Maconi. Kohezijska politika bi morala izgledati tako, da ne bi ciljala na državno sofinanciranje. Sicer pa podpiram tudi v imenu novih držav članic ta predlog. Hvala lepa. Hvala, gospod Gallagher, izvolite. Hvala, gospod Gallagher, izvolite. Wait am cheeru an canter BMW a mo hir ruhesh uh, an BMW an eran. To je zelo pomembno za mojo državo. Moja regija je bila zelo prizadeta zaradi brezposelnosti, do katere je prišlo zaradi ekonomske recesije. Sicer so nekateri dejali, da je moja regija bolj razvita zaradi tega, ker imamo pač višji BDP na prebivalce, vendar vseeno situacija. Uh, je bila vendarle prizadeta in dobili smo 100 milijonov evrov. Večkrat sem že govoril o tem tudi v odboru z regionalni odbor. Vendar regije bo dobila manj sredstev v prihodnjih sedmih letih. Zato mislim, da je nujno, da pri financiranju regij moramo financirati tudi eh, podeželski razvoj razvoj podeželja in da moramo eh, financirati tudi zaposlovanje mladih na podeželju. Hvala. Hvala. Hvala, gospod Krisodželos, izvolite. Microphone. Yes. Okay ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο γιατί πραγματικά. Naša kolegica res govori o, o srčiki težave, vendar težava je kriza, varčevanje in to nam ne omogoča, da najdemo vedno pravih rešitev. Moramo priznati, da imamo težave z brezposelnostjo, z zadolženostjo in socialna kohezija izginja in kaj bi morali sedaj storiti? treba je zmanjšati javno porabo. Seveda, vendar moramo tudi okrepiti gospodarstvo in regije. In ravno regije so tiste, ki najbolj potrebujo naložbe. Kajti ravno regije so najbolj prizadete zaradi vseh teh težav. Dobijo proračunska sredstva. In s temi sredstvi se lahko soočajo s težavami, vendar strategija Evrope 2020, eh, teh ciljev ne bomo dosegli in strukturni skladi in drugi investicijski skladi morajo pomagati regijam, pa tudi MSP-jem. In mislim, da moramo imeti v programih več prožnosti, zato da bodo uh, Eh, programi bolj učinkoviti in tudi same regije morajo imeti večjo absorpcijsko zmogljivost. Sicer bomo vedno v nekem začaranem krogu, ki bo spodbujala neenakost med regijami. Eh, pa tudi med državami. Eh, pa Maletič, izvolite hvala gospod predsedujoči hvala poročevalki za to poročilo s katerim izpostavlja kako pomembno je aktivno sodelovanje mm, eh, enot lokalne samoprave v kohezijski politiki pomembno je da povezujemo strateške cilje ki jih sprejemamo na evropski ravni in jih potem povežemo z cilji na lokalni in regionalni in seveda nacionalni ravni. Eh, treba je poudarjati delo lokalnih akcijskih skupin, kajti ravno oni so tisti, ki spodbujajo kreativne in konstruktivne rešitve. V poročilu piše, da je treba spodbujati razvoj projektov. Moramo najti seveda pravo mero med potrebo potem, da imamo fiskalno konsolidacijo in naložbami in naložbe treba spodbujati strukturnimi skladi sicer manjših manj razvitih držav članic ne bomo nikoli mogli dovolj razviti. kot eh, poslanka iz hrvaške naj povem da imajo pri nas lokalne eh, enote, enote lokalne samoprave imajo veliko težav s financiranjem vendar ne potrebujemo zgolj enega modela na ravni Evropske unije, kajti države članice nimajo enake ureditve lokalne samouprave, poleg tega je pa tudi različna stopnja centraliziranosti oziroma decentraliziranosti. Poleg tega manj razvite države morajo dohiteti bolj razvite. Solidarnost je seveda pomembna, vendar ne smejo dovoliti, da bi se bogatim zdelo, da jih revnejši izkoriščajo. Zato bi Evropska unija morala spodbujati reformo uh, uh lokalne samoprave, kjer je to pač potrebno, zato da se bo do sredstva čim bolj učinkovito porabila. Nam lahko ponudite veliko več kot denar. Potrebujemo pomoč pri izvajanju reform, s katerim bi, naš, bi naši sistemi bili bolj učinkoviti. Hvala lepa. Evo, trenutna kriza. Gospa Šujce. Sedanja kriza je zelo vplivala na položaj lokalne in regionalne samouprave. Po eni strani imajo težave zaradi zmanjšanja prihodkov, namreč eh, globoki rezi so v transferje, varčevalni ukrepi, po drugi strani pa morajo zadovoljiti tudi večje potrebe po socialnih storitvah. Zato mislim, da je neizogibno, da se enote lokalne samouprave usmirijo v naložbe in to trajnostnim in pametnim. Z veliko večino je odprl, podprl to tudi odbor za regionalni razvoj, torej rast, razvoj delovna mesta in omogočiti je potrebno tudi fleksibilnost sporazuma za rast in razvoj. Lokalne samoupravne enote ne smejo biti kaznovane zaradi težav držav, zato se pridružujem tistim, ki se zauzemajo za poenostavitev pravil in povečanje transparentnosti pri upravljanju strukturnimi skladi, kar bo omogočilo boljšo in hitrejšo implementacijo projektov, še zlasti to velja za Hrvaško, ki se je ravno kar pridružila in ki je ravno tik na tem, da začne uporabljati ta sredstva. Obrigado, presidente. Este relatório reconhece. Hvala, gospod predsedujoči. To poročilo priznava dejstvo, da je v Evropski uniji vse več razlik med posameznimi regijami, ampak kako priti do tja, kamor želimo priti, da lahko obrnemo ta trend? neoliberalistično razmišljanje, novi kapitalizem, vse to vodi v vse večjo divergenco. Zato je sredstev vedno manj, seveda jih nikoli ne bo dovolj. Drugič, če želimo spremeniti ta trend, potem moramo spremeniti tudi evropsko politiko. Priznati moramo pravico vsake države in regije, da uporablja svoje zmogljivosti za razvoj. Potrebujemo več sredstev za kohezijo na mesto rezov, kot vidimo, da se to dogaja v večletnem finančnem okvirju 2014-2020. Izogniti se moramo eh, nepotrebnemu trošenju in mobilizirati evropska in nacionalna sredstva. Prav tako pa poskrbeti tudi za mm, pravila makroekonomske Eh, makroekonomskega pogojevanja. Hvala lepa. Hvala, da lahko spregovorim na to pomembno temo, še zlasti glede na to, da sem član odbora za regionalni razvoj. Želim pohvaliti poročilo in ko govorimo o poročilu 2020, je pravzaprav prvo, prva beseda poenostavitev. V zadnjem času smo s poenostavitve prešli na prožnost. Če bomo uspeli uresničiti ti dve želi, bomo dosegli velik napredek in poskrbeli, da bo denar dobro porabljen za dobrobit naših državljanov. BDP, kot je delal kolega Gallagher, je različen in tudi znotraj regij imamo revnejša območja. In ravno zato potrebujemo programe, kot je LIDER za to, da se naredi kaj največ za skupnost in programi kot je ta omogočajo, da se to zgodi. Peace. Hvala lepa, gospa Sanchez-Smith. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice. Res je, učinki uh, niso neutralni. Evropa bo investirala 350 eh, milijonov evrov za um, to področje. Regije morajo doplačati en evro za vsak evro, ki ga vloži Evropska unija. Ni vrčevanje tisto, ki uh, je krivo za težave držav, ampak vedno večji primankljaj in to mora biti prioriteta novih programov, tako na ravni, na ravni Evropske unije, kot tudi na ravni držav. Potrebujemo prožnost, res je, ampak sistemi morajo biti rigorozni, tako da države in vsi ostali izvajajo zakonodajo in da učinkovito uporabljajo evropske sklade. Vse skupaj mora potekati na trajnostni osnovi. Hvala. Zan. gospodine predsjedavajući e, kohezijska politika. gospa borzan kohezijska politika je glavni inštrument v borbi proti krizi in recesiji omejitve ki izhajajo iz pakta za rast in stabilnost pa bi lahko izničile nekatere pozitivne učinke. Obveza vrčevanja nacionalni ravni ter posledično oteženo sofinanciranje projektov za lokalne in regionalne oblasti bi seveda utrpelo zaradi krčenja strukturnih skladov. Seveda bi najbolj prizadete bile najrevnejše in najmanj razvite regije. Zato podpiram to poročilo, ki predlaga vrsto ukrepov, s katerimi bi omogočili sofinanciranje in s katerimi bi izuzeli to sofinanciranje v celoti ali delno iz pakta. Gre za sredstva, ki so usmerjena v nove delovna mesta, k rasti in konkurenčnosti. Hvala lepa, gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Aj v mojej krajine sa vláda... Hvala lepa. Tudi pri nas se je vlada odločila, da prenese eh, ukrepe na regionalno oziroma lokalno raven. V Bratislavi je tako eh, vlada odločila, da prestavi razvoj, projekt imenovan TNT. Ta prenos je pomenil, da so se naložbe zmanjšale za več kot 10 odstotkov v primerjavi z letom prej. Zato sem prepričan, da če želimo skladnejši razvoj regi, bi bilo korisno, da vzpostavimo nov inštrument, ki bi ga upravljale regionalne oblasti. To bi omogočilo, da skupine na lokalni ravni razvijajo trajnostni razvoj. Tak inštrument bi eh, imel veliko koristi od poenostavitve pravil pri načrtovanju in oddajanju sredstev. Obdobje krize oziroma stagnacije je obdobje, ko je vse več povpraševanja po socialnih storitvah, zato bi morali izboljšati dostopnost Evropskega socialnega sklada. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi komisarka gospoda Manaki. Uh, Evropska komisija pozdravlja pobudo parlamenta, prav tako delimo zaskrbljenost, ki jo je izrazila tudi avtorica. Kriza je dejansko škodovala procesu konvergence. Vidimo, da je vse več razlik med regijami, še zlasti, ko gre za brezposelnost. Regionalne in lokalne oblasti so ključni akteri, ki lahko pomagajo Evropi, da si opomore od sedanje krize. Leta 2011, na primer, je več kot 46 odstotkov izdatkov za rast v EU27 je torej to bilo izpeljano na ravni pod nacionalno ravnjo, torej 46 odstotkov. Prav tako je ta raven bistveno prispevala tudi k javnim naložbam. Leta 2012 približno 60 odstotkov vseh javnih naložb v EU27 je bilo izvedenih na ravni, ki je nižja od nacionalne ravni. Gospodarska kriza je zmanjšala prihodke lokalnih in regionalnih oblasti. To drži. Če si pogledamo rast, vidimo, da je ta bila precej skrčena. Leta 2011 so javne naložbe na ravni nižje od nacionalne padle na 2,1 odstotka in se s tem vrnili na mnoga leta nazaj padec je znašal 5,8 leta 2010, 6,5 leta 2011 in leta 2012 še bolj. Vidimo, da ima ta situacija negativne posledice. Več držav članic je že opozorilo na vse večje razlike ki lahko negativ, samo negativno vplivajo na doseganje ciljev. Ta trend je zaskrbljujoč, saj kaže, da je gospodarska kriza resno vplivala na sposobnost lokalnih in regionalnih ravni, da zagotovijo javne izdatke, ki so nujni za to, da ohranimo možnost rasti v prihodnje. Komisija je predlagala vrsta ukrepov, da bi omogočili boljše upravljanje sredstvi. Prvič, predlagali smo, da bi se odločili za višjo stopnjo sofinanciranja s tako imenovanimi top-upi v sedanjem obdobju in v prihodnje. Drugič, sedanja situacija zahteva tudi, da se razpoložljiva sredstva uporabljajo čim bolj učinkovito. Še zlasti, ko gre za strateško usmeritev programov, je treba biti bolj osredotočen na strategijo Evropa 2020. Postopki so bili poenostavljeni in okrepili oziroma spodbujali smo tudi uporabo alternativnih inštrumentov. Kohezijska politika mora biti tudi usklajena z makroekonomskimi reformami, ki se izvajajo v kontekstu evropskega semestra. Zato je bil sprejet tudi sklop mehanizmom, ki povezujejo makroekonomsko upravljanje in različne druge inštrumente, tako da smo dobili tako imenovano makroekonomsko pogojevanje. Komisija je tudi najavila, da bo pod določenimi pogoji omogočila začasno odstopanje od zahtev v zvezi s paktom za rast in stabilnost, zato da bi omogočili sofinanciranje, nacionalno sofinanciranje projektov. Nedavno je komisija pojasnila tudi izvedbene modalitete tega eh, dogovora. Hvala lepa. Glasovanje bo potekalo jutri 8. oktober ob 12. Prehajamo na poročilo Alice. Besedo dajem poročevalcu gospodu Jamesu Ellisu.